šestih političnih skupin, o tem bomo glasovali jutri. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko in sicer enominutni govori v skladu s pravilom 150. Za minuto, gospod Moti. Hvala, predsedujoči, kolegice in kolegi. Danes 5. maj v Italiji praznujemo uh, dan proti pedofiliji in pedopornografiji. To je trenutek za razmislek, ki ga uvaja zakon številka 41 z lanskega leta o pojavu, ki se vedno bolj širi, kajti danes pedofil ni samo starejši moški, ki pride v stik z otrokom v parku, ampak je človek, ki se giblje v okviru organizirane strukture na mednarodni ravni, ki uporablja najmodernejše tehnologije, kot je internet. In torej danes otroci, fan, e, dečki in deklice niso na nevarnem niti eh, na domu. Zato si nadejam, da tudi Evropska unija bo namenila en dan takemu razmišljanju, pomembnemu razmišljanju in tudi, tudi, tudi zato sem predstavil uh, pisno uh, izjavo, zato da se uvede sistem zgodnjega opozarjanja, ki ne omogoča policijskim silam v posameznih državah članicah, da bodo lahko delovali organizirano in z izmenjevanjem, hitrim izmenjevanjem informacij. Upam torej, da bo ta pobuda naletela na podporo večine kolegov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Moti. Eno minuto, zdaj predajamo gospodu Matu. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Prejšnji teden je Evropa izgubila. Eh, dejansko ni uporabila odlične priložnosti za to, da bi imela vodilno vlogo na področju astrofizičnega raziskovanja na svetovni ravni. In sicer eh, no, Evropa je odločila, da evropski teleskop, super teleskop bo nameščen na kitajskem in ne na kanadskih otokih. Torej, moramo čestitati Čileju, eh, ampak moramo ugotoviti, če Evropa je poskusila vse za to, da bi eh, ta inštalacija, ki je bila financirana iz evropskih skladov in ki je predvidevala naložbo več kot ene milijarde evrov, ali je bila torej nameščena v eh, Južnji Ameriki, ne pa v Evropi. Evropski parlament je podprl namestitev v La Palmi, kaj pa je storilo špansko predsedstvo in prišlo je torej do sestankov z različnimi državami članicami, ki bi se morali odločiti o tem, kje naj se postavi ta teleskop, ali je zares branila evropsko kandidaturo, eh, kandidaturo kanarskih otokov, tamkajšnji prebivalci in prebivalci Evrope pričakujejo odgovor. Eh, očitno ni bilo storjeno vse. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa predajamo za eno minuto besedo uh, gospe Sarbu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi, predlagala sem resolucijo za prepoved uporabe cianida v rudarstvu, kajti uporabiti moramo vse možne zaščitne ukrepe za varovanje naših državljanov in okolja pred eh, ekološkimi katastrofami. Če pokažemo zgled celotnemu svetu na področju zaščite okolja, potem ne vem, zakaj ne prepovemo tega tako škodljivega cianida eh, v Evropi. Nesreča pred desetimi leti v Romuniji je bila nekakšen drugi Černobil v Evropi, kajti območje več desetih, eh, več stotih kvadratnih kilometrov je bilo zaradi tega bistveno. Mm, onesnaženo in mislim, da moramo vsekakor pomagati tem območjem k trajnostnemu razvoju. Gospod Busoj, ena minuta. Mulțumesc, domnule președinte. Situația foarte... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Grčija je v težkih razmerah, ampak tudi druge evropske države se soočajo s hudimi problemi, ki kažejo, da gospodarska kriza še ni presežena. Kažejo, da še vedno obstaja tveganje zelo velikih neravnovesij. Nekatere države izkazuje veliko pad proračunskih prihodkov in se nagibajo k dviganju davkov. To se dogaja tudi v Romuniji. Romunija Eh, in njena vlada sta povišali stopnjo DDV in pa davek od dobička podjetij. Na srednji in dolgi rok pa bodo učinki takšnih ukrepov negativni. Žal, Evropska unija ne uspe razviti enotne strategije, kar se deva gospodarsko krizo. In mislim, da potrebujemo boljše sodelovanje med državami, ki so sprejele različne ukrepe. Mislim, da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 Zdaj smo priča napadom špekulatorjem na najbolj ranljiva gospodarstva, ki so zelo odvisna od območja evro. Finančni kapital, eh, mil, ki je pre, prejel eno milijono evrov, je tisti, ki zdaj špekulira proti tem finančnim sredstvom kot proti perifernim gospodarstvom in eh, to tudi zaradi politike ECB-ja, ki je v službi velikih eh, evropskih sil, eh, do katerega je prišlo do liberalizacije trgov in do eh, svobodne konkurence na mednarodnih trgih. Evropske države morajo pokazati, kaj pomeni prava evropska solidarnost in morajo doseči to, da se ne nadaljuje več s plenjenjem in da se na državljane prenese breme za za te eh, kraje, kajti drugače državljani bodo glavne žrtve. Eh, državljani ne smejo sprejemati takih eh, okoliščin. Vidimo, kaj se dogaja v Gr Grči, kjer se mnogi državljani bor borijo in eh, jim čestitamo za pogum. Hvala lepa. Zdaj pa predajamo besedo gospodu Kolmanu. Jasno je v tragičnih eh, trenutkih, da ukrepi, eh, za, ki so bili usiljeni Grči, zato da bi ohranili evro, eh, evro. Seveda to ni sprejemljivo. To je sklep politikov, ki želijo dejansko ohraniti na nogah Unijo. Leta 1992 je prišlo do uvedbe novega iz mehanizma izmenjave in eh, na tak način je prišlo do stalne recesije in posledice so bile tudi katastrofalne za eh, Združeno kraljestvo. Morali smo torej podpreti eh, funt In eh, Gr Grčija mora ostati sedaj v evroobmočju, ni nikakršne druge poti. Dovolimo torej mednarodnemu denarnemu skladu, da pravi svojo delo, tako kot smo storili mi v eh, Združenem kraljestvu. Ne smejo torej grški državljani plačati eh, najvišjo ceno za previsoke ambicije Evropske unije. Hvala lepa, gospod Kolman. Besedo predajamo za eno minuto gospe Ferman. Hvala lepa, danes bi spregovorila na temo varnosti v letalskem prometu. To je tematika, ki nas je vse zelo prizadela v zadnjih eh, tednih. Človeško življenje je ekonomska dobrina nad vsemi drugimi in ravno zato menim, da je prepoved letov eh, zaradi nevarnosti, ki jo predstavlja vulkanski pepel, nekaj razumljivega, kajti ne moremo si privoščiti takšnih katastrof. Spomnim se katastrofi leta 82 in 89 in pa tudi na bojno letalo, v katerem so našli ostanke vulkanskega pepela po nesreči. Skratka, strokovnjaki vsi niso enotni in dejstvo je, da je, življen, da je človekovo življenje dragoceno in ga ne smemo kar tako tvegati. Potrebujemo tudi cenovno dostopne alternative letalskemu prometu, ki jih je potrebno tudi čim prej uveljaviti. Eh, Hvala lepa. Zdaj pa za eno minuto predajmo besedo gospedan Čil. Izvolite. Mulțumesc, domnule președinte. Consider... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zdi se mi, da če želimo, da bo vriga oskrbe s hrano v Evropi boljša, če želimo boljšo transparentnost na tem področju, potrebujemo poenoten zakonodajni okvir na evropski ravni, kar zadeva to področje. Trgovinska razmerja med dobavitelji in eh, trgovci morajo biti boljša. Prav tako potrebujemo uporabo najboljših praks v smislu boja proti delojalni konkurenci, prav tako pa je potrebno plačilne roke ustrezno skrajšati. Obenem je pomembno, da vse države na enak način izvajajo zakonodajna določila. Trenutne trenutne razmerja med dobavitelji in trgovci mislim, da kaže na to, da je potrebno bolje uravnotežiti SKP in pa evropsko trgovinsko politiko. To je predvsem pomembno zato, da se vzpostavi eh, ustrezna ravni cen in pa marš v verigi oskrbe s hrano. Hvala lepa. Večkrat smo tukaj govorili o diskriminaciji polske manjšine v Litvi, kjer tamkajšnjim Poljakom ne dovoljuje, da bi svoje imena zapisovali v izvirniku. Prav tako eh, se ukinjajo razredi, eh, v katerih se izvaja pouk v polščini, prav tako se ne vrača eh, zemlje tistim, ki jim je bila nacionalizirana pod sovjetskim režimom, samo zato, ker so Poljaki. Eh, vodjo polske manjšine, eh, gospoda Tomašovskega, so tudi kaznovali, zato ker je predsednik komisije tukaj zastavil ustno vprašanje o polski manjšini na, eh, v Litvi. Prav tako je jezikovna inšpekcija v Litvi prav tako naložila veliko visoko denarno kazen vodi lokalne skupnosti, v kateri je več od 800 odstotkov prebivalcev Poljako zaradi uporabe polskega jezika. Tukaj gre za človekove pravice in eh, mislim, da ne moramo zahtevati od držav eh, članic, da ne izvajajo takšnih pravic. Besedo predajamo za eno minuto, eh, gospe Kastex. Je ni v redu, ker je ni, tudi ne more spregovoriti. Predajamo besedo za eno minuto gospe Savisar. Tudi njen ni v dvorani. Gospod Alvorakis, da ugotovimo, če imamo zdaj srečo z njim. Ja, v redu. Uh, imamo na milijone delavcev eh, in državljanov, ki demonstrirajo proti najavljenim ukrepom strani Mednarodnega denarnega sklada, strani Grške vlade in Evropske unije. To so ukrepi, ki prav gotovo niso eh, najnovejši, to so ukrepi, ki povzročajo krize eno za drugo in ki, ki ogrožajo varnost državljanov in nadaljevanje Maastrichtske pogodbe, kajti to presega Lizbonsko strategijo in strategijo 2020. Torej, to je slepa ulica. Po našem mnenju pa je izhod iz tega, kaj ti je potrebno poskusiti najti, pregledati, prilagoditi um, razvojna merila in ugotoviti, katera merila ustvarjajo razvoj. Se moramo izogniti provokacijam in prav gotovo uh, to ne bo privedlo do izboljšav, tudi ne bo pomagalo reševati zaradi tragičnih dogodkov z današnjega dne v Atenah. In to ne mora ovirati prihodnjih premikov in v prihodnosti grška, grška narod bo zmagovit. Zdaj pa gospod Poljadeli. Gospa Paljadeli, dejansko sem povedala, da kljub um, dvoumnim uh, čle, e, torej člankov, ki se navezujejo na stereotipe, uh, svet ni bil sposoben razumeti, da je grška finančna kriza velik evropski problem in uporabiti ta primer za uh, evropsko kohezijo. Kljub temu pa je grški narod podprl socialistično vlado v, uh, v svoji bitki za uh, gospodarsko oživitev. Po uh, današnjih tragičnih dogodkih v Atenah, kjer tri, so tri ljudje umrli zaradi eh, izgredov. Eh, pozivam, eh, pač spominjam na nekatere besede, ki so bile izrečene in sicer eh, opozarjam, da. Eh, Eh, pravzaprav to so politike, ki presegajo pristojnosti eh, mednarodnih agencij za eh, vrednotenje bonitete državnih obveznic in torej vas opozarjam na to, da upam, da to, kar se je dogodilo v Grčiji, ne bo nalezljivo in se ne bo preneslo na druge države in v resnici to mora biti skupno prizadevanje za oblikovanje evropske identitete in evropske solidarnosti in pravega partnerstva. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Paljadeli. Zdaj pa predamo besedo za eno minuto, gospe Fiorejdo. E Pred nekaj dnevi smo praznovali 120 dni, 120 eh, letnico, prostite, 1. maja. Eh, torej to je 120 let boja delavcev po celem svetu, ki se borijo za svoje pravice, za eh, uveljavitev dela, za družbo, kjer delo, ki ne bi pomenilo izkoriščanja, bi <clears throat> omogočilo polno uveljavljanje človekovih sposobnosti tisti 120 let eh, napredka, eh, boja delavcev, velikih uspehov, pa tudi neuspehov. 1. maj je pač eh, simbol tega, da smo 120 let gradili napredek tudi na zatiranju z mnogimi žrtvami. Prišlo je sicer do okrepitve napredka narodov pri uveljavljanju svojih svoboščin. Vidimo, da večkrat zgodovinski trenutki omogočajo kapitalu, da preide v ofensivo, prihajajo torej do negativnih posledic, tako kot ugotavljamo v Evropski uniji, v Grčiji, Portugalskem, v mnogih drugih državah. Zato moramo se spomniti na ta boj in ne poslavševati stanja delavcev, tistih, ki ustvarjajo bogatstvo. Hvala lepa. Zdaj pa za eno minuto gospod Keli. Upam, da pritegnem pozornost um, parlamenta na zelo hud primer in sicer um, naj opozorim na uh, državljana gospoda Dwyerja, ki je bil ubit v Boliviji pred nekaj dnevi. In dejansko moramo razčistiti, se, kaj se je sploh dogodilo. Uh, in edini uh, uradna, uredna informacija, da je ta, da je bil pač, um, da je sodeloval v nekem poskusu za umor bolivijskega eh, predsednika. V resnici je to človek, ki je prišel iz eh, politične družine, ki nam je zelo blizu. Eh, te informacije, ki prihajajo iz bolivijskih eh, oblasti, eh, ni mogoče preveriti. Ne vem, če obstajajo balistični dokazi, forenzični dokazi za to, kar se je dogodilo. In torej pozivam parlament in, in baronico Aštonovo, da se postavi v stik z bolivijsko oblastjo, zato da pride neodvisne preiskave in da za to poskrbi čim prej. Pozivam torej vse poslance za podporo, zato da pride do vrstnih preiskav v bližnji prihodnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Kelly. Zdaj pa za eno minuto predamo besedo gospe Gunks. Gospe Gunc ni v dvorani. Predajamo torej besedo za eno minuto gospodu Vigeninu. Налага се да ангажирам вашето внимание с национален проблем. Želim pritegniti vašo pozornost na nacionalni problem. Bolgarijo vodi nekompetentna, ampak populistična vlada, ki uporablja mnoge značilnosti iz 30 let. Najbolj popularni politik je minister za notranje zadeve in premije. Na stotine eh, nasprotnikov, eh, bil, ki, so zaposleni, ki so bili zaposleni v državni upravi, je bilo odpuščenih. Ehm, politiki sicer eh, so jih obtožili absurdnih kaznjivih dejanj in eh, torej politiki pravzaprav ukazujejo pravosodnemu sistemu, obstajajo načrti za vzpostavitev posebnega a, eh, sodišča, ki se imenuje specializirano sodišče. Mnoga leta je Bolgarija bila naprošena, da si prizadeva v boju proti kriminalu. Prizadevanja obstaja to, da boj z, proti kriminalu postaja boj proti demokraciji. Evropski parlament je občutljiv, kar zadeva kršitev demokratičnih načel in a, eh, bi moral to občutljivost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 Evropske unije in pa za članice območja evra. Bi pa rad opozoril še na en problem in sicer na korupcijo v srednji in vzhodnji Evropi, še posebej na Mačarskem. In tudi to je prispevalo k temu, da je prišlo do velike zadolženosti. Nekdanja socialistična vlada je državo privedla v težke razmere. In nobenih javnih sredstev ni bilo izdanih brez koruptivnih dejanj, pa naj gre za gradnjo mostov, za gradnjo avtocest ali karkoli takega. Moja stranka, stranka Jobik, poziva mađarsko vlado k strogemu boju proti korupciji. Moja stranka Jobik trdi, da se da živeti tudi brez korupcije. Najlepša hvala. Gospod Mirski, ena minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Evropa praznuje zmago nad fašizmom. Spomniti pa se moramo, da so 16. marca pripadniki Waffen SS hodili skozi, marširali skozi eh, Rigo z nacističnimi zastavami. In zadnjih 20 let nam eh, tega nikakor ne uspe preprečiti. Evropa se dela, kot da se nič ne dogaja. Več kot 150 tisoč Rusov, Ukrajincev in eh, Belorusov so pripadniki te ločine pobili in eh, še vendar se danes izkazujejo za heroje. In mislim, da je zelo pomembno, da se tega zavedamo. Hvala lepa. Gospa Winkler, ena minuta. Gospod Winkler. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kriza bojda poraja nove inovativne mehanizme, nove zamisli za spodbujanje razvoja in preprečevanja nadaljnih napak vrste, ki so privedle do te krize. Ali bi predlagal dvoje? Če želimo, da Evropska unija ostane relevantni mednarodni akter, potrebujemo Evropski denarni sklad in Evropsko bonitetno agencijo. Kljub eh, velikim institucionalnim naporom, ki so za to potrebni, je to vendarle vredno truda, upoštevajoč naš dolgoročni interes. Eh, kajti, če ne, nam bo prihodnost prinesla le nove krize. Evropska socialna ekonomija in eh, naš tržni sistem sta ključni element svetovnega globalnega gospodarstva. Evropska agencija za bonitete bi svoje ocene lahko pripravila na podlagi resničnega razumevanja evropskega gospodarstva. In obedem misli torej to in eh, zamisel o evropskem denarnem skladu eh, je vredno vzeti v razmislek in mislim, da bi bila pozitivna odločitev obeh modra. Hvala lepa. Za eno minuto ima besedo. Torej za eno minuto ima besedo gospod Kriton, zahvaljujem pa se vam gospod Winkler za vaš prispevek. Trenutno smo priča nepravičnemu in neustreznemu pohodu ekstremne desnice in eh, eurofobnih gibanj. Priča smo temu, da so to gibanja, ki delujejo proti sosednjim državam, proti manjšinam, proti Evropi in na ta način ne bomo imeli vse bolj združene Evrope, kaj če mu nasprotno in sama protestiram proti vsem sovražnim sporočilom, ki se izražajo na takšen način. Francoska televizija si privošči redno blatenje romunskih državljanov. V regiji Barcelone je celo politično gibanje, katerega predvoljni slogan je bil Nočemo Romunov pri nas, tako da mislim, da se je pomembno boriti proti temu nevarnemu pojavu. Hvala lepa, zdaj pa je dejansko na vrsti gospod Arsenis. Hvala lepa. Izražam sožalje družinam umrlih danes v Atenih, v Atenah. Bi pa rad ob tej priložnosti govoril o podnebnih spremembah. V Boliviji se je združilo več domorodnih plemen, ki so protestirali proti odložitvi odločitve o znižanju emisij CO2. Evropska unija mora čim prej sprejeti to odločitev o 30-odstotnem znižanju, kateri na ta način bomo dosegli napredek na področju pogajanja o podnebnih spremembah. Eh, zdaj zaenkrat nimamo nikakršne določene časovnice in v parlamentu mislim, da lahko storimo celo več, 30-odstotno znižanje eh, izpustov oziroma ekološkega vpliva Ruskega parlamenta je nekaj, kar smo že sprejeli, mislim pa, da moramo uh, zdaj iti v smer 50 odstotkov, kot vsi vemo, da imamo še veliko priložnosti za uh, zmanjšanje porabe energije na delovnih mestih in mislim, da nosimo sodgovornost za to. Hvala lepa. Gospod Arsenis, besedo pa ima gospa Köstinger. Evropski parlament je dal komisiji danes razrešnico za delo v letu 2008. Še nikoli ni bila stopnja napak tako nizka kot eh, v tem letu. Še vedno pa je nad petimi odstotki nad tolerančno mejo, eh, pa vendar smo to razpolovili v zadnjih letih. Eh, lahko upamo, da bo v prihodnosti tukaj prišlo še do boljših eh, dosežkov. Še posebej izpostaviti velja področje kmetijstva, kjer je bila stopnja napak pod dvemi odstotki. Nadzor je seveda tukaj izjemno pomemben in v tem kontekstu bi rada opozorila tudi na omenjeno pomoč, eh, predpristopno pomoč za Turčijo, ki je omenjena v razrečnici. Zaradi pomankljivih, merljivih kriterijev je ta pomoč eh, vprašljiva. Brez ustreznih indikatorjev ne moremo sredstev EU izplačevati tretjim državam, potrebujemo neposreden nadzor nad izplačevanjem teh sredstev, le, ta, le na ta način bodo ta sredstva lahko tudi učinkovito porabljena. Hvala. Besedo ima gospa Mordvaj. Hvala lepa gospod predsedujoči. Člen 11 konvencije o človekovih pravicah določa, da je pravica do delovanja sindikatov pravica, ki jo moramo dovoliti. Pred nekaj tedni je mađarsko vojaško sodišče obsodilo Judith Sima, ki je voditeljica sindikata kakih deset tisočih eh, policistov. Vsakdo ve, da je sindikat tu samo zato, da zagovarja interese svojih članov. Ampak tukaj ne gre za neko banana republiko, ne, tukaj gre za državo članico Evropske unije in tudi tu v parlamentu je veliko govora o tem, da zdaj vstopamo v dobo izvajanja Lizbonske pogodbe, da se je pravna zaščita v Evropi izboljšala, ampak ta primer omenjene Judith Sima je precedenčni primer, ki ga moramo upoštevati in mislim, da se moramo vsi boriti za to, da bo ta pogumna ženska zopet lahko zasedla svoje mesto na čelu tega sindikata. Hvala lepa. Besedo ima gospod Štajnbruk, ki ga ni v dvorani. Dobro potem pa je na vrsti gospod Gerek. Hvala lepa. Na polskem cveti prikrita trgovina z ljudmi. Tako se zdi, kajti imamo v spredju prioriteto zelo liberalnega, antihumanitarnega eh, zakona o privatizaciji. Težave so predvsem z stanovanji, eh, družbe, nekdanjimi družbenimi stanovanji, v katerih živijo pogosto revni in eh, starejši, eh, ki ne morejo več plačevati najemnin. Kršijo se človekove pravice in potrebujemo ustrezne predpise, ki bodo omogočili ukrepanje organov članice Evropske unije, ki bodo omogočile zaščito hm, najemnikom oziroma stanovalcem v nedavno sprivatiziranih nekdaj družbenih stanovanjih. Hvala lepa, gospod Gerek. Kot zadnji v tem eh, krogu pa gospod Stojanov. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Za besedo sem prosil zato, da tukaj protestiram proti veliki nepravičnosti, ki se je zgodila. Finančna kriza v Grčiji je rezultat 14., 15., 16. plače, ki jo ljudje tam prejemajo. Eh, v preostanku Evrope je to nekaj popolnoma nepoznanega. Dolga leta je Grčija posfiljala lažne podatke ECB in zdaj zaradi teh laži evropski voditelji izglasujejo 110 milijard evrov nagrade Države kot so Bolgarija, Estonija, ki so zdisciplinirane, pa bodo zdaj kaznovane in njihov vstop v evroobmočje bo verjetno še zakašnjen. To so dvojna merila in mislim, da je resnično nevredno Evropske unije. Pravično je, da se kaznuje tiste, ki so krivi in Grčijo mislim, da bi morali pozvati k temu, da zapusti evroobmočje. Hvala lepa. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer vprašanje za ustni odgovor komisije o